gospod predsednik gospe in gospodje prosim vas da zasedete svoje mesta Ponovno otvarjam zasedanje, ki je bilo prekinjeno 27. maja. Spoštovani kolegi in kolegice, preden se lotimo